guten tag meine damen und herren ich erkläre die ab Dobar dan, gospe in gospodje. Eh, in eh, sicer eh, ponovno odpiram zasedene parlamenta, ki je bilo prekinjeno na prejšnji sej 29. marca 2012. Drage kolegice in kolegi, zelo me veseli, da danes lahko pozdravim 12 hrvaških opazovalk in opazovalcev eh, na eh, njihovi eh, prvi.